kolegica iz socialistične skupine na vas smo čakali konstance in eh, delate eh, letos v parlamentu in ste tudi izvoljena za to mesto. Prosim, če lahko začnemo, kajti preostalo nam je še nekaj strani glasovanja. Naj vas spomnim, da smo pri prilogi ena in tisti, ki imate kompatibilni seznam, smo na strani 324 in sicer eh, pri predlogu spremembe 1808. 18.8. Se upravičujem, tolmačem, ker verjetno drugače izgovarjam eh, te številke, vendar eh, enostavno poenostavim zadeve in povem vsako številko posebej. Prosim, če začnemo z glasovanjem. Se upravičujem, Elizabet, se že strinjaš? 18? Vem zakaj. Prosim, če začnemo z glasovanjem. 1808, dragi kolegi, kdo je za, kdo je proti. Elizabeth ni pomagalo, da si že glasovala. Številka ena, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Brezpredmetno. Potem ITRE. 113, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Zavrnjeno. se upravičujem. Glasovali smo o prvem delu, sedaj pa ITRE 113 drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. E, sedaj pa tretji del ITRE, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Četrti del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Peti del ITRE 113, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, potem ITRE 114, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 115, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1811, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1812, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, potem 1805, ki je od, eh, 1809 se popravlja predsednica, ki je umaknjen. Kaj je bilo potem umaknjeno, sprašuje predsednica. Vendar moramo glasovati. 1809 glasujemo sedaj. Kdo je za? 1809 proti, vzdržani, zavrnjeno. 1810, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1815. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 1813. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 1814. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 1816. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? 1817. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Sedaj Gremo na MV55, MV prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Sedaj gremo na eh, NV54, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj, sedaj pa na 1818. 18. Ni tako, sprašuje predsednica je brezpredmeten, 1818 je brezpredmeten. Envi 54. Glasujemo. Glasujemo o Envi 54. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Envi 55, drugi del. Glasujemo. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa 1819 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kalt 17. Prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 1820. Trenutek, prosim. Glasujemo o 1820. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Kalt 17. Drugi del ta je sedaj brezpredmeten. Gremo na 1821. Brezpredmeten. Kalt 17. Tudi ta del eh, postane brezpredmeten. Tran 37. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1822. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno stran 40. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tran 38, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 41, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18, 24, za, proti proti, vzdržani, zavrnjen, 1825, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1826, ne, en trenutek, ta je sedaj brezpredmeten, ravno tako velja za 1827, 1828, 1829. Sedaj glasujemo o Empel 217. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 1830. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Kalt 18. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1831. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18.32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18.33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 220. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18.34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 221 za, proti, vzdržani, zavrnjen osemnajst petintrideset za proti vzdržani zavrnjen osemnajst šestintrideset do je za proti vzdržani sprejet empl dvesto triindvajset za proti vzdržani sprejet osemnajst sedemintrideset za proti vzdržani sprejet kalt devetnajst za proti ne moramo preveriti brezpredmeten. Gremo na 166. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 1838 je brezpredmeten, 1839 prav tako, Empel 225 prav tako. Gremo na 1840, glasujemo o temu predlogu, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen, 1841, za, proti vzdržani, sprejet, 1842, za, proti vzdržani, sprejet, 1843, za, proti vzdržani, zavrnjen, 1844, za, proti vzdržani, zavrnjen. 21, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 18.45 je brezpredmeten, enako velja za 18.46, 47 in 18. Glasujemo o 18.48 za, proti vzdržani, zavrnjen. Employment 227 glasujemo. Kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 18, 49, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 228, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 229, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18, 50, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 230, za, proti, vzdržani, sprejeto. 18, 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18, 51 glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 231 je brezpredmeten, 1853 glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1854 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1855 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1856 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne. Glasujemo. 1857 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empl 234. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 1858 za, proti, vzdržani, sprejet. 235 je brezpredmeten, glasujemo o Empel 236 za, proti vzdržani zavrnjen, 1859 za, proti vzdržani zavrnjen, 1861 za, proti vzdržani zavrnjen. 1860, glasujemo, glasujemo 1860, za, proti, vzdržani, zavrnjen, in pred 237, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1862, za, proti, vzdržani, zavrnjen, in pred 238, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1863, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1864 za, proti vzdržani zavrnjen, Empel 239 za, proti vzdržani zavrnjen. 1865, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, Empel 240 za, proti vzdržani sprejet, 167 za, proti vzdržani sprejet. 1866 je brezpredmeten. Empel 241. Glasujemo o Empel 241. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 1867 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168 za, proti vzdržani sprejet, 1868 za proti vzdržani zavrnjen, 1869 za proti vzdržani zavrnjen. Še enkrat, hvala lepa, hvala, da me kontrolirate. 1869 za proti vzdržani sprejet, 1870 za proti vzdržani zavrnjen. Empl 242. Glasujemo. Empel 242 za. Anek 4, priloga 4. Nadaljujemo. Empel 242 za, proti vzdržani, zavrnjen. 1871 za, proti vzdržani, zavrnjen. Empel 243. Ne, en pred 244 za, proti vzdržani, zavrnjen. 1872 za, proti vzdržani, zavrnjen. 1873 za, proti vzdržani, zavrnjen. 1874 za, proti vzdržani, zavrnjen. 1875 za, proti vzdržani, zavrnjen. 1876 za, proti vzdržani, zavrnjen. ITRE 116 za, proti vzdržani sprejet. 169 za, proti vzdržani sprejet. Agri 58 za, proti vzdržani sprejet. Agri 59 za, proti vzdržani sprejet. 1877 za, proti vzdržani sprejet. S tem smo pri koncu glasovanja o tem. Sedaj pa uh, vas moram vprašati, ali uh, vemo, o čem smo glasovali, da nam to daje mandat kot uh, pogajalska skupina. Nihče ni proti. In pa drugo vprašanje. Oprostite, pravi predsednica. ali lahko glasujemo. Mislila sem, da smo to izglasovali. Želite, da to opravimo dvakrat? Moje vprašanje sedaj je, ali, eh, ali smatrate, da so izglasovani predlogi sprememb podlaga, da eh, delujemo kot pogajalska skupina. Prosim, če dvignete roke tisti, ki tako mislite. Mislim, da smo na tak način to sprejeli kot mandat pogajalske skupine. Če želite, lahko tudi, tudi o tem glasujemo. Torej glasujemo. Glasujemo, da sprejemamo to, kar je že bilo eh, sprejeto, da je to mandat pogajalski skupini za začetek pogajanj. Vsi še niste glasovali, mislim, da so nekateri odšli iz dvorane. Sedaj bomo zaključili glasovanje. 33 kolegov so za tak mandat, za začetek pogajanj, velika večina torej za pogajalce. Sedaj pa še eno vprašanje, ki ga moram zastaviti. In sicer se to nanaša na na oblikovanje pogajalske skupine. Tudi glede tega se mora odbor strinjati. Predlagala bi, da je glede te uredbe pogajalska skupina sestavljena iz predsedujočega oziroma predsednice, to je moja dožnost, poročevalca, pripravljalca mnenja iz odbora eh, Empl in pa poročevalci v Senci, ki so delali na teh predlogih sprememb iz različnih skupin. Ali se strinjate torej, da imamo tako, tako sestavljeno delovno skupino oziroma pogajalsko skupino? Hvala lepa. Torej smo s tem končali. Vem, da ste nekaj želeli reči, da ste želeli besedo. Po tem velikanskem delu se zahvaljujem vsakomur za njihove prispevke, tudi za vaše potrpljenje, ki ste ga poka pokazali pri tem. Konstance in jaz se zavedava, da je poleg teh predlogov sprememb tudi še veliko razmišljanj s strani politikov, regij in tako dalje, ki si želijo čim boljših rezultatov. In eh, tako, da eh, na podlagi tega mandata in teh kompromisov se bomo lahko pogajali. In eh, čim prej se bomo spet vrnili, slišali smo, da je ciprsko predsedovanje na to pripravljeno, tudi na glasovanje o teh členih, tudi o dosegu eh, rezultatov čim preje in v zadnji polovici leta eh, bomo komunicirali, stalno komunicirali, zahvaljujem pa se tudi osebju, kajti v tej poplavi predlogov Eh, sprememb, brez tega sodelovanja torej bi bilo to nemogoče. In pa tisti izmed vas morda, ki imate še dvome, naj vam povem, da vas ne bomo razočarali z odprtostjo duha in eh, dobre komunikacije. Želimo priti do situacije, da bo ta odbor z vsemi temi uredbami in tako dalje, da bo prvi odbor, ki je dobil tako uravnotežen mandat, da začne pogajanja. In to je res za pozdraviti tu v parlamentu. In najbolje se je pogajati na licu mesta. E, to je možnost, ki smo jo dobili po pogodbi tako da boste lahko eh, začeli razpravo in lahko govorimo celo o soglasju. Najlepša hvala vsem. Uh, uh, vem da ste nekateri zelo zadovoljni vendar nas čaka še nadaljne delo in eh, ni še čas za proslavljanje nadaljujemo z glasovanjem eh, in eh, naslednje poročilo je janovo poročilo Morda je to manj obsežno poročilo in vendarle eh, moramo tu iti skozi določeno število strani, tako da predlagam, da začnemo. Dragi kolegi, prosim, če preidemo na glasovanje osnutka eh, poročila, naslednjega poročila, kdo je za kompromis ena? Lambert. Konstance tudi podpira. Hvala lepa, sprejeto. 119. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Potem gremo naprej. In sicer na sedmo stran, če imamo enako različico, 129, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, bomo preverili 131 elektronsko, glasujemo, Miguel, prosim. Miguel, prosim. Glasujemo. Začete glasovanje. ELS. Ena domestni član za ELS. Ali lahko, prosim, nekdo iz ELS vzame kartico ven? Želeli bi zaključiti eh, to glasovanje. Zavrnjeno. Gremo na 130 do je za proti vzdržani. Mislim, da gre za enako večino, vendar bo potrebno to ugotoviti. Glasujemo elektronsko o 130. To gre počasi, vendar zaključujemo glasovanje. Je zavrnjeno 132 za proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo naprej na deseto stran, na 144. Kdo je za 144? Proti, vzdržani, zavrnjen. Tako se mi zdi. 144. Kdo je za? Kdo je proti? 144 vzdržani zavrnjeno 146, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno 148, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen 9 za. 149 smo že glasovali, 9, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 149 za. Se upravičujem, sem nekoliko zmedena, pravi. 149. Proti vzdržani bomo preverili. The next will be 150. The, the, the vote is closed. And it is 25 to 22. Sprejeto. 150. Za 150 glasujemo za. Se upravičujem. Gremo na kompromis tri. Prosim, ne mi pomagati. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 157. Na 12. strani 157, kdo je za, proti, vzdržano, zavrnjeno. 158, za, proti, Preverjamo 158. En socialist, prosim, kartico ven. Zavrnjenje. Sto triinšestdeset, dragi kolegi, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 167 doj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10. 172 doj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 173. 173 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. 19. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? 175. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? 167, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na 184 za, proti vzdržani zavrnjeno. 185 za, proti vzdržani zavrnjeno. 186 za, proti vzdržani sprejeto. 187 za, proti. Prosim, če preverimo. 187. Ta je brez pred predlog spremembe 187 je brezpredmeten. Sem hotela preveriti, če morda ne spite, ker ne reagirate. 189 je brezpredmeten, 190, gremo na 190. 189, 189, glasujemo. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Gremo na 190. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, bomo preverili 195. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen je. Zavrnjen. 199 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Gremo na ITRE 16. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. Kompromis šest za, proti vzdržani sprejet. Dvanajst je brezpredmeten. Torej, 202 za. 202, kdo je za? Samo nekaj vas je glasovalo, ali je EPP za ali ne. O 202 glasujemo. O 202 to je glasujemo. Za, proti, zdržani, zavrnjen. 204 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 207 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj smo pri 18 itre. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 209. Ja. Oziroma 227. 227, torej na naslednji strani nadaljujemo. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 228 za, proti. Bomo preverili elektronsko o 228. Glasovanje je odprto. konec glasovanja in 228 je zavrnjeno. 229 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Kompromisni predlog 7 za, za proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog Kompromisni predlog 21, torej kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa smo na naslednji strani pri predlogu spremembe 15, kdo je za. Kolegi, zelo težko povem, kakšen je izid, moramo preveriti elektronsko, torej o predlogu spremembe 15 glasujemo elektronsko, glasovanje je odprto. Konec glasovanja. Zavrnjeno, zavrnjeno. Zdaj smo pri 239. Kdo je za? 239. In to je proti, vzdržani, torej zavrnjeno. 24 tran, ne od tem ne rabimo glasovati, tako da smo že kar pri 240. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10, kdo je za? 10 proti. Mislim, da je sprejeto. Mislim, da je sprejeto. Če hm, se vam zdi, da ni potrebno preveriti, ne bomo. Zdaj pa smo pri kompromisnem predlogu 9. Torej 9. Imamo glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za prvi del? proti. Bomo prvi del kompromisnega predloga 9 preverili elektronsko. Glasujte zdaj. Ja, tako. Ne, ne eh, glasujemo sploh o tem, ampak o drugem delu. Samo o drugem delu predsedujoča se opravičuje. Torej, kompromisni predlog 9 glasujemo o drugem delu. Torej, glasovali smo v drugem delu in to za. Torej, drugi del smo sprejeli. Smo ravno glasovali o tem? Ne, nismo, na sredi smo nehali. Torej, Dajmo torej zdaj voliti o drugem delu kompromisnega predloga 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej drugi del je sprejet. Boj, da gremo na stran 30 zdaj našega dokumenta in sicer 271. Predlog sprejembe 271 na strani 30, amantma gospoda Sonika, za proti vzdržani zavrnjen. Zdaj pa imamo kompromisni predlog 11 na naslednji strani, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Potem pa kar nekaj amantma spet pade in se premaknemo na stran 34, 34 k amandmaju 292. Kdo je za? Torej, stran 34, predlog spremembe 292 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 12 v dveh delih. Glasujemo o obeh delih. Torej, kdo je za prvi del? Sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa smo pri predlogu spremembe 300 na strani 36. Torej, številka manjmaja 300 na strani 36. Kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 12. 12a. Kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj smo pri predlogu spremembe 317 na strani 38 zgoraj. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 301 za, proti, ne vem, ne vem, preveriti moramo. Aha, proti ste, torej zavrnjeno, zavrnjeno. 318 za, 318 za, proti. Bomo preverili elektronsko 318. Zavrnjen. 320 ne. Aha. Torej, budžet 11. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Zdaj pa na naslednji strani smo pri predlogu spremembe 330. Kdo je za? To je na strani 39. Mislite, da smo nekaj preskočili? 320. Nismo glasovali o 320. Lahko glasujemo, pa glasujemo. 320. Za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 330, torej na strani 39. Za, proti vzdržani, sprejeto. 331 za, proti vzdržani, sprejeto. 333. Za proti vzdržani zavrnjeno. 332 za proti vzdržani zavrnjeno. 334 za proti vzdržani zavrnjeno. 335 za proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa smo pri kompromisnem predlogu 14 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 15 za proti vzdržani sprejet. Zdaj smo pa že na strani 42. glasovali bomo o predlogu spremembe 356 na strani 42 za proti vzdržani sprejeto. 359 smo že, 357 zdaj le za proti. Bomo preverili 357 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. naslednji 29 itre za proti vzdržani zavrnjeno. 21 za proti vzdržani sprejeto. To pomeni, da se premaknemo na 30 itre za proti vzdržani zavrnjeno. 361 za, 361 za proti vzdržani zavrnjeno. ITRE 32. Za proti vzdržani zavrnjeno. 370. Za proti vzdržani zavrnjeno. 33 ITRE. Za proti vzdržani zavrnjeno. 372 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 16 za proti vzdržani zavrnjeno. 300. Torej, predlog spremembe um, 16 smo sprejeli. 380 za proti vzdržanje sprejeto. 381. Uh mhm, -huh, ta je brez predmetem. Torej 35 itre za proti vzdržani, zavrnjeno. 383 za proti. Bomo preverili 383 elektronsko. Lambert, če bi bilo bolj pozitivni, bi bilo vse skupaj lažje. vsakič me zmedete in potem moram preverjati. Konec glasovanja in eh, predlog spremembe je zavrnjen. Zdaj smo pa pri 386 za proti vzdržani zavrnjena. Zdaj pa smo že pri strani 46. In sicer pri predlogu spremembe 397. 397 ste našli. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 398 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 399 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa 402 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 401, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 405, glasovati moramo 405. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 403 za, proti vzdržani sprejeto. 400. Aha, zdaj pa smo pri kompromisnem predlogu 17 za proti vzdržani sprejeto. 408 za proti vzdržani sprejeto, eh, zavrnjeno, pardon. 412 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 415 za, proti. Bomo preverili elektronsko 415. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, zdaj pa gremo na. 28 stran, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 itre, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 430 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. 44 itre za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 416 za, proti. Bomo preverili elektronsko 416. Konec glasovanja. Izid je negativen, torej zavrnjeno. 431 za. Zakaj ne glasujete proti? Zavrnjeno. Jasno zavrnjeno. 421 za proti vzdržani zavrnjeno. 417 za proti vzdržani sprejeto. 418 za proti vzdržani sprejeto. 419 za proti vzdržani zavrnjeno. 43 skozi 45 itre za proti vzdržani zavrnjeno, 424 za proti vzdržani zavrnjeno, 428 za proti vzdržani zavrnjeno, 40 itre za proti vzdržani zavrnjeno, 41 itre za proti vzdržani zavrnjeno, 42 itre za proti vzdržani zavrnjeno, 29 tran za proti vzdržani zavrnjeno. 437. Kdo je za? Proti vzdržani? Zavrnjeno. 439 za proti zavrnjen. 438 za proti vzdržani. Mislim, da zavrnjeno. Preverili bomo elektronsko 438. konec glasovanja. Zavrnjeno je tako. 14 envi za proti vzdržani, zavrnjeno. 15 envi za proti. Za? Proti. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 18 za proti vzdržani sprejeto. Stran 4. 54 je zdaj na vrsti in sicer 447 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa na stran 56, prosim, oziroma 55, 55. Kompromisni predlog 19, o tem glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. zdaj pa 458 na strani 56 za proti zdržani zavrnjeno. Štiristo triinšestdeset za proti vzdržani zavrnjeno. 464 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 20 za proti vzdržani sprejeto. Očitno se zdaj premaknemo na stran 62 k predlogu spremembe 480. 480 torej za, proti vzdržani, zavrnjen. 482 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 483 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 485 eh, za, proti vzdržani, zavrnjeno. 17 NV za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 22, o njem glasujemo po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Mislim, da je zavrnjen. Drugi del, ampak bomo preverili. Bomo preverili, imamo čas. Konec glasovanja. Zavrnjen je drugi del, torej. Zdaj pa smo pri 488. Za, proti vzdržani, zavrnjeno. 49 itre za, proti vzdržani, zavrnjeno. 50 itre za, proti vzdržani, zavrnjeno. 51 itre za, proti vzdržani, zavrnjeno. 52 itre za, proti vzdržani, zavrnjeno. Zdaj smo pa pri 495 za, proti vzdržani, sprejeto. 497, torej, za proti vzdržani sprijeto 498, za proti vzdržani zavrnjeno 499, za proti vzdržani. Preverili bomo elektronsko 499. Glasujte zdaj. konec glasovanja? Zavrnjeno. 500 za, proti vzdržani sprejeto. 18 envi za, proti vzdržani zavrnjeno. 29, torej 29 na strani 65 zgoraj, za proti vzdržani sprejeto. 507 za proti vzdržani. Bomo preverili. Bomo preverili 507 elektronsko. Glasujte. Zavrnjeno. 508. Za proti vzdržani zavrnjeno. 20 envi za proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 23 za proti vzdržani sprejeto. 31, kdo je za 31 proti vzdržani sprejeto. 514 je zdaj na vrsti za proti vzdržani sprejeto. še enkrat ponovimo. Torej, še enkrat glasujemo 514. Bomo preverili elektronsko 514. Konec glasovanja. Zavrnjeno, grozno, zavrnjeno. Sram vas bodi, tisti, ki ne glasujete ali proti. 517 je zdaj na vrsti. 517, kdo je za? 517 za, proti vzdržani, sprijeto. 519 za, ne, ta je brezpredmeten, gremo naprej. 520 je na vrsti na strani 67. 520 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 521 za, proti, mislim, da je sprejeto. Bomo preverili elektronsko, ni problema. Well, it's 24 against 21 in favor, so it's rejected. Torej, zavrnjen. Zavrnjen. 24 envi. Za. Proti. Spet je nejasno, spet moramo preveriti elektronsko. 24 envi. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 522 za, proti vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 24 za. Aha, glasovanje po delih imamo pri kompromisnem predlogu 24. Prvi del, glasujemo v prvem delu za, proti vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti vzdržani, sprijeto. 524 za, proti vzdržani sprijeto. 525 je maham, brezpredmeten. A bomo vseeno glasovali. 525 za, proti vzdržani sprijeto. Petsto trinajst. smo pri 533. 533. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Preveriti hočete? Pa dajmo. Preverimo. Elektronsko 533.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 bomo glasovali? Ja, torej 535 za, proti vzdržani, zavrnjen. 539 za, proti vzdržani, zavrnjen. petsto devetintrideset in petsto enainštirideset glasujemo petsto Glasujemo za prvi del. Glasovanje po delih imamo za prvi del za, proti vzdržani, zavrnjeno. In drugi del za. Drugi del 539, zavrnjeno. 540 za, proti. Bomo preverili 540 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pa na strani 72. 553. V dveh delih bomo glasovali. O 553. Prvi del za, proti. zvrnjeno. E, oprostite, bomo preverili, to se mi zdi zelo čudno. Sedeminštirideset kartic je vloženih, ampak le enainštirideset vas glasuje. Aha, zavrnjeno, zavrnjeno. Zdaj smo pri drugem delu za, proti, vzdržani, to je jasno zavrnjeno. 554 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 555 za, proti, vzdržani, jasno zavrnjeno. 37 ran za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno, no, bomo, bomo preverili 37. Zavrnjeno je. 556 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 559 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 26 za proti vzdržani sprijeto. Zdaj pa smo že na strani 76. 41, torej na strani 76. Ne najdete, morate najti. A imate drugo stran napisano? Kdo je torej za? Za 41 stran. Proti? 41 stran. Za? Še enkrat ponovimo. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 27. Za? proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 576 glasovanje po delih, prvi del 576 za, proti vzdržani zavrnjeno in drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 578 za proti eh, sprejeto, 579 za proti sprejeto. Zdaj smo pa na strani 586 na naslednji strani. Kdo je za, proti z, eh, zavrnjeno, 592 za, proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Sprejeto torej. Petsto sedeminosemdeset za proti vzdržani zavrnjeno. Aha, ja se upravičujem, v dveh delih je bilo prvi del 587 za protizdržani zavrnjeno in tudi drugi del zavrnjeno. 588 imamo spet glasovanje po delih. E, prvi del za protizdržani zavrnjeno in tudi drugi del je zavrnjen. Tran 45, dva dela, prvi del za protizdržani zavrnjeno, drugi del za drugi del za proti zdržani zavrnjeno. 589 v dveh delih za prvi del za proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 593 za proti vzdržani zavrnjeno. In favor against abstention. 596 za, proti vzdržani zavrnjeno, 591 da je za, proti vzdržani. Mislim, da je sprijeto, ampak bomo preverili. No, politično gledano seveda to ni prav, ampak kaj naj strnim? Nekaj vas še vedno ni glasovalo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 43, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 44, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem imamo 48 ampak ta je brezpredmeten. Nadaljujemo s 37. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejetem. 601. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 602. Za? Ne, ta je brezpredmeten, če bi, bi bil brezpredmeten, če bi sprejeli 601, ampak smo ga zavrnili. Tu je zapisan napačen komentar. Sprejeli smo 37 in to pomeni, da so 602 do 611 brezpredmetni ja, ta je skladen 37, ampak in uh, zgoraj je napačen komentar, tak, to, kar je zapisano pri 602, pa drži, tako da moramo ponovno glasovati. No, če tako pravite, bomo še enkrat glasovali o 602, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Zdaj pa 603, kdo je za ne? Potem me pa popravite. 604 torej zdaj. Se pravi, čujem 604, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 606 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 607 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 608 za proti vzdržani zavrnjeno, 610 za, proti vzdržani zavrnjeno, 611 za, proti vzdržani zavrnjeno, 612 za, proti vzdržani zavrnjeno, 38, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, eh, sprejeto, 613 za, 614, 614 torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 615 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 616, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 621, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, če se ne motim. Lahko pa preverimo, naj hitro preverimo 621. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa gremo na 39. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 626 za, proti vzdržani, sprejeto. 627 za, proti vzdržani, sprejeto. 629 za, ne. Kaj pravite? Le, l'amendement, mon amendement 6... Si... 629 predlog spremembe. Naj opozorim na dejstvo, da bo ta predlog spremembe omogočil brezdomcem, da lahko, eh, da eh, lahko imajo eh, nekaj na voljo. In sem poročevalka za evropsko strategijo upriti brezdomcem in Eh, to je tisto, kar bo sprožilo pravo strategijo. Zato, se, eh, zato pozivam kolege, da glasujejo za. No, Jan, želiš komentirati? Ne, potem bomo samo glasovali 629. Glasujemo 629, kdo je za, proti, zdržani. Žal mi je, ampak zavrnjeno. Šeststo trideset, kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno, 631 za, proti, vzdržani sprijeto, 632 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 633 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 634 za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 628, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 636, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa gremo na 40. Na naslednji strani 40, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem je nekaj brezpredmetnih. Nadaljujemo torej pri 648. Ker je bil predlog smembe 40 sprejet. Ne, še 642 prej, kdo je za? 642 za, proti, zdržani sprejeto. Zdaj pa res 648. Kdo je za? Proti? Zdržani je zavrnjeno. Kompromis 28. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 656 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 je naslednji, da je za proti vzdržavni sprijeto. 659 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Želite, da preverimo? Preverimo drugi del predloga spremembe 659. 659. 24 proti 22 za, torej je zavrnjeno, tesen izid, ampak vendarle je zavrnjeno drugi del. Torej. Zdaj pa gremo na stran 88. Mislim, da je stran 88. ITRE 60 je predlog spremembe, gre za proti zdržani zavrnjen, 61 za proti vzdržani zavrnjen, 62 za proti vzdržani zavrnjen, 63 za proti vzdržani zavrnjen, 64 za proti vzdržani zavrnjen, 65 za proti vzdržani zavrnjen. 42 do za proti vzdržani sprejet. Glede na to, da smo izglasovali predlog spremembe 42, pomeni to, da postanejo priloge brezpredmetne, da ne boste potem spraševali, zakaj ne glasujemo o prilogah. Zdaj pa kompromis 29. V treh delih, torej kompromisni predlog v treh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani sprejeto. In to pomeni, da lahko nadaljujemo na strani 103 pri devetem členu. Predlog spremembe 77 je naslednji. Ja, ja, we wait, we wait, to speak up. Sorry, there is Mr. Albrecht. 50 tran. 50 tran, we should vote. Pravite, da bi morali glasovati o predlogu 50 stran. Na kateri strani je to? na glasujemo torej o 50 stran. To je pri šestem členu še. Na strani 89 imamo mi to. Tega smo stili. Šesti člen, tretji odstavek, 50 stran, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa nadaljujemo, kot smo dejali, na pri predlogu spremembe 77. V mojem besedilu je to stran 103. Pri devetem členu smo. Predlog spremembe 77. Jan Olbricht. 89 page. Again. Let's again, board, page. all of them. Okay. Thank you very much. Hvala, da ste nas opozorili. Glasovati moramo še o predlogu spremembe 28 in vi. Ja, lahko ponovno poveste, o čem moramo še glasovati. Pred kompromisom 29 moramo glasovati od ran 50, NV 28 in 67 itre. To je na strani 89. Lahko glasujemo. 28 ran pravi predsedujoča, kdo je za. 28 envi se popravlja predsedujoča, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 itre je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani, tudi ta je zavrnjen. Lahko zdaj nadaljujemo s 77. Pravijo, da lahko, torej 77 itre na strani 103. Lahko zdaj glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 738, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 739 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 740 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 itre, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Naslednji je potem omaknen. 745 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 746 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 747 je naslednjih, da je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 748 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 750 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 751 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 752 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 753 za, bomo preverili 752. 752-752. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42 proti 3. 753 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 754 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 tran, Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 755. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 31. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Zdaj pa. Nadaljujemo pri 756 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 757 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 758 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 759 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 760 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 761 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 763 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 765 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 766, 766 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 stran, 59 stran za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 771 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 772 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 773 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 775 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 776 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 777 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 779 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 782 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 787 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 788 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 je naslednji, ne. 790 za, proti, vzdržani, sprejeto za, proti, vzdržani, sprejeto, 55 za, proti, vzdržani, sprejeto, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kaj pa zdaj? Potem sledijo samo še priloge, ki so brezpredmetne. Torej smo zaključili. Tudi mi. No, no, I know this, but the vote is finished. So, dear colleagues, two more questions. Torej, dragi kolegi, še dve vprašanje. Kot po prvem glasovanju se moramo tudi tu zadeniti še dveh zadev. Namreč eh, to, kar smo ravno kar izglasovali, moramo potrditi kot mandat za pogajalsko ekipo, da se začne pogajati s svetom in komisijo. Se strinjate, da to obravnavamo kot mandat? zatulite, kaj mislite, lahko tudi elektronsko glasujemo. Bomo glasovali elektronsko, glasujte prosim. Še enega čakamo, dobro, potem pa lahko zaključimo. 37 za, 4 proti. Drugo vprašanje pa je, ali bo tako kot v prejšnjem primeru, eh, torej sestavljena pogovarska ekipa iz eh, pročevalca in pročevalcev v senci. Tri članska ekipa, torej se strinjate? Dobro. Jan Olbrih želi nekaj povedati. Ja, najprej naj se vsem, še posebej pa pročevalcem v senci, ki so pripravljeni na kompromise, zahvalim. Poleg tega je tudi veliko kolegov v iskanju kompromisov bilo pripravljenih nekoliko prilagoditi svoja stališča. Nekaj pripomb, če mi dovolite. Prva je ta, da sem večkrat predlagal minus za nekaj, kar je sicer čisto dobro in upravičeno, ampak je to že predlagal svet. In pročevalci, v senci posameznih skupin so bili obveščeni, o katerih elementih predlagam, da glasujemo proti, ampak jih bo predlagal svet. Potem drugič, v številnih primerjih ste želeli spremenjati tematske cilje in v prvem krogu danes smo se zedinili glede splošnih tematskih ciljev. In eh, sam sem potem poskušal narediti nekakšno povezavo med splošno uredbo in mojo uredbo, uh, In želel sem zagotoviti, da ne prihaja do nasprotovanj med prvo in drugo. In vsi predlogi, ki so šli v smer spreminjanja tematskih ciljev, so bili eh, okrnjeni. Poleg tega so tu še elementi, ki eh, ne bi bili vključeni, naprimer predlog spremembe gospe Deli v zvezi z brezdomci. Nič nimamo proti brezdomcem, ampak eh, zdi se nam, da je to pravzaprav že vključeno v obstoječem besedilu in nismo želeli, eh, da bi vedno znova izpostavljali eh, ne, v besedilu še posebej ti in še posebej oni. Eh, ni, nič škandaloznega se ni zgodilo, samo želeli smo se izogniti pretiranim naštevanjem. No, ne želim, da bi se zdaj razvila razprava, ker ni razloga, da bi jo imeli, ampak mislim, da želi tudi Markus Piper nekaj povedati. Če res morate, prosim, na kratko. Ne želim podpirati razprave, ker moramo še glasovati. Samo še enkrat bi opozoril na to, torej še enkrat bi opozoril na to, da smo kompromise dobili šele včeraj zvečer in Jan Olbricht nam je dobesedno dejal, da pri kompromisih ne moremo ničesar več spreminjati. To pomeni, da nekdo kot običajen član odbora ni imel nikakršne možnosti, da bi kakorkoli posegal v te kompromise. In rezultat tega, dragi Jan, je, da je da več kot četrtina odbora ni eh, glasovala. Upam, da boste to upoštevali v pogajanjih in upam, da boste pravični in da boste upoštevali tudi tiste, ki se nismo strinjali z današnjim postopkom. Uh, Ne dvomim, da nas je veliko takih, veliko je tudi takih, ki so glasovali za, zato da ne bi ogrozili celotnega projekta, ampak postopek, kakršen je bil, ni bil pregledan in ni bil pravičen. Uh, ja, razumem, kaj želite povedati, ampak želim zaključiti s to razpravo. Ja, poskušam biti zelo diplomatski in ne želim eh, reči Markusu, da je včasih dobro povedati po pravici. Včasih se pač zgodi, da je potrebno enostavno povedati resnico. Dobro, kompromisi so bili poslani vsem poslancem in pračevalcem v senci pred nekaj dnevi eh, z vprašanjem, ali se strinjate, da se vaš predlog smembe vključi v kompromis. E, nisem predlagal nobenih. E, glasovan po delih, ker sem pa zamudil rok, imeli smo rok za to. Edini kompromis, ki sem ga včeraj zvečer oblikoval in to dobro veste, eh, je bil na podlagi tega, kar so dejali nemški kolegi in potem so se strinjali z francoskimi kolegi. Če ste med njimi, potem čestitke, ampak uspelo nam je doseči kompromis med dvema zelo nasprotujočima si stališčama. Eh, in če kritizirate kolege ali kompromis, eh, da se z vami ne morem strinjati in zato prosim ne eh, govorite članom odbora, da se je včeraj izvečer karkoli spremenilo, ker to enostavno ne drži. Dobro, hvala. Še gospodi Li. Eh, Samo eno minuto, prosim. In sicer vsi ste priče dejstvu, da. Eh, je eh, bilo rečeno, da so brezdomci zajeti v kompromisu in če bo jutri v naslednjem programu, da eh, temu ne bo tako, potem enostavno ne smemo lagati. In kot poročevalka v senci, naj vam to povem, Ta tema je ključnega pomena in moramo spomniti, da naš odbor ne more zapirati, si ne more zapirati oči pred to brezbrižnostjo. Najlepša hvala kolegi za podporo. Um, hvala, Konstance. Ampak prosim, ne provocirajte še ostalih. Ja, hvala res samo na kratko. Ne zdi se mi primerno, da se po takem glasovanju spuščamo v take razprave. Zame so brezdomci še vedno ljudje kot vsi ostali in zato so seveda vključeni v ta sklad in ne vem, zakaj je treba zdaj zaostrovati eh, določena politična stališča po takem zahtevnem glasovanju. Hvala. Dobro, s tem bomo zdaj prišli na naslednje glasovanje o poročilu Viktorja Baštunarja. Upam, da bo to enostavno glasovanje. Lahko začnemo s kompromisom 5. Kdo je za kompromis 5? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis 7. Kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6, kdo je za, ne se opravičujem. Tu imamo še ustni predlog spremembe pročevalca. Izvolite. Ja, to je ustni predlog spremembe, ki predlaga, da bi iz eh, besedila črtali besedo exclusion, vse ostalo pa ostane tako, kot je. Se strinjate s tem ustnim predlogom spremembe? Nihče ne nasprotuje? Dobro, glasujemo o predlogu spremembe. Šest spremembo. Kdo je za? Proti? Zdržani sprijeto. 34 za. Proti? Zdržani zavrnjeno. 37 za. Proti? Zdržani zavrnjeno kompromis 10, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 42 za, na naslednji strani za, proti, zdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, zdržani, sprejeto. Ne, se upravičujem, je bilo sprejeto. 36 je bilo sprejeto. 8 itre. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 11. Kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Za kompromis 12. Kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 10. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 13. Za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 14. Za, proti zdržani sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 13 envi, kdo je za, proti zdržani zavrnjeno. Kompromis 15, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 16, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. 69, predlog se imenuje 69. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 19. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 74. Kdo je za? Tik pod kompromisom 74. Samo trenutek. Predlog spremembe 74. Tik pod kompromisom 19. E, eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 20. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 77, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na kompromis 22, dve strani naprej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 88, predlog spremembe 88, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 91 je naslednji, ali ne? 16 je, bilo zavr je bil zavrnjen. Predlog spremembe 91, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pri 93 glasujemo po delih, samo v drugem delu, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 18 titre, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, 26 envi za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 94, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 18 v dveh delih. Glasujemo samo o drugem delu, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19. Tran za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 96. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 97. Za, proti, vzdržani, sprejeto. To pomeni, da so priloge brezpredmetne zaradi tega eh, rezultata in zdaj gremo na uvodne izjave. Kar nekaj strani moramo preskočiti. Torej, naslednji je kompromis 1 na strani 23. Imate? Kdo je torej za? Proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 3, kdo je za? Bomo počakali trenutek. Ste našli? Prejelo se mi je tri, kdo je za? Tri proračun, torej za, proti. Malo sem zmedena. Torej za, dobro, je sprejeto očitno. Sprašvala sem o predlogu spremembe tri in vsi ste imeli roke na pol dvignjene ali pa palce navzdol, torej nič ne razumem. Dobro, torej bomo preverili predlog spremembe 3 proračun. Preverjamo. Ah, okay, okay. We close the vote? No, not yet, but we are close to close. But, okay. So it's adopted, largely adopted, yeah. Amendment. Konec, sprejeto. E, dva itre, kdo je za? Proti? Vzdržani? Ne vem, bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 2 itre. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 proračun. Gre za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 po dveh delih. Prvi del gre za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16, kdo je za, proti, bomo preverili predlog spremembe 16. Glasujte, prosim. 23 proti 20 za, torej zavrnjeno. Predlog spremembe 6, proračun, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, kompromis 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, predlog spremembe 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 2. Z ustnim predlogom spremembe mu kdo nasprotuje? Ne. Potem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, predlog spremembe 7, proračun, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Eh, zavrnjeno, dve tran, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis tri, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno. In zdaj povejte, kako naprej. Štiri tran, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Pet tran za, proti vzdržani, sprejeto. Drži? Preverimo predlog spremembe 5. Preverjamo predlog spremembe 5 stran. Lambert, what is the instruction? Absolutely. Uh, four, okay. Is it close and it's adopted 25 to 19. So now we move to amendment. Zdaj pa gremo na predlog spremembe 6 stran. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. 7 stran za, proti zdrž, eh, zavrnjeno, predvsem spremembe 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti zdržani zavrnjeno, predvsem spremembe 1 envi, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 8 tran za, proti vzdržani zavrnjeno, 9 tran za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 25. 25, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 8 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zavrnjeno. Torej smo zaključili. Viktor, kako je to mogoče? Samo deset minut in smo že konec. No, preden se še kdo oglasi, še dvoje. Najprej ne vas vprašam, ali lahko to, kar smo ravno kar izglasovali, obravnavamo kot eh, mandat za Viktorja in eh, ekipo, da začnejo s pogajanji, se strinjate? Lahko potem dvignete roke, da vidim, da se res strinjate. Najlepša hvala. In še druga zadeva, kar zdaj v pogajalsko ekipo, to bo predsedujoči, eh, poročevalec in poročevalce v senci in upam, da se strinjate s tem, da imamo tako pogajalsko ekipo, ste vsi za. Dobro, najlepša hvala. Zdaj pa lahko gremo hitro naprej. Sedaj lahko začnemo glasovati. Imamo 15 minut. Rika, želiš, eh, da sedaj začnemo s tvojim poročilom ali raje jutri? Eh, ampak točno o petih bom prekinila, bom rekla konec. Thank you. Dragi kolegi, kolega iz eh, sekretarjata Regi me prosi, da ne upoštevate zadnjega maila sekretarjata eh, ob 14.55, eh, namreč glasovalni seznam je enak kot lani z eno izjemo, nekompatibilnost med predlogom spremembe 13 13 in 159, ki sta identična, pa vsem enaka in, uh, in 133, to je na tretji strani. Videli boste potem, ko bomo pri tem pri glasovanju, pa boste vedeli, da gre za to. Lahko torej začnemo z glasovanjem. Uh, in sicer eh, Tran 8. Kdo je za Tran 8? Lambert je za. Niste. Glasujemo. Glasujemo o poročilu Rike Maner. In sicer se to nanaša na Evropski sklad za regionalni razvoj. Lahko. Tran 8, kdo je za? Tran 8, prosim, za, proti, Ne vem. Preverjamo elektronsko. Tran 8. Začetek glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj 101. 101. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 102 za. Proti vzdržani zavrnjen. 103 za. Proti vzdržani zavrnjen. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 107 za, proti, preverjamo 107, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis je ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 112. Kdo je za? proti vzdržani sprejet, 113 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 2. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 124 za, proti vzdržani zavrnjeno, 131, kdo je za, proti, preverjamo 131. The vote is open začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno, zavrnjeno 17 eh, in 27, 132 za proti vzdržani zavrnjen, 134 za proti. Mislim, da je sprejeto. Preverjamo 134 na hitro. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejetje. 23 proti 21. 137 e, za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani sprejeto, 140 za proti vzdržani sprejeto, 141 za proti vzdržani sprejeto, 143 za proti vzdržani sprejeto, 145 za proti vzdržani sprejeto, 147 za proti vzdržani sprejeto. 13. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 149 za. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti zdržani zavrnjeno, 153 za, 153 za, proti vzdržani sprejeto, 158 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 3. Kompromis 3. Za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto. 163 za, proti vzdržani, zavrnjen, kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejeto, 184 na naslednji strani za, proti vzdržani, zavrnjen, kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejeto, tran 11 za, proti vzdržani, zavrnjen, 12 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 2, Sedma stran, 192. 192. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 198. Za, proti, vzdržani, ne vem, preverjamo 198. 20 za 24 proti zavrnjen. Tran 17 na naslednji strani. Tran 17. 207 smo pozabili za proti vzdržani sprejet. 208 za proti. Preverjamo 208. Rejected. Zavrnjen. 24 proti 19. Tran 17 za proti zdržani zavrnjen. 236 ustna, ustni predlog spremembe poročevalke. Mislim, da to za nobenega ni problem. Glasujemo, kdo je za. Proti vzdržani sprejeto. 11. stran, tran 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 252 za, proti, preverjamo 252. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Hitro glasujte, 25 proti. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto, 258 za proti vzdržani sprejeto, 259 za proti vzdržani zavrnjen. 28 za proti vzdržani sprejeto, 29 za proti vzdržani sprejeto, 262 za proti vzdržani sprejeto, 263 za proti. Preverjamo 263 začete glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen s 23 glasovi. 267. 267 za proti vzdržani sprejeto. 271 za proti vzdržani zavrnjen. 273 za proti vzdržani zavrnjen. 275 za, proti vzdržani, zavrnjen. 279 za, proti vzdržani, zavrnjen. 280 za, proti vzdržani, sprejet. 281 za, proti vzdržani, sprejet. 282 za, proti vzdržani. Sprejeto 289 za proti vzdržani sprejeto 33 za proti zdržani sprejeto 290 po delih. Drugi del. Prvi del. Prvi del. Kdo je za proti zdržani sprejeto? Drugi del. Za proti zdržani sprejeto. 291 za proti vzdržani zavrnjen. 293 za proti. Ne vem. 293 preverjamo začetek glasovanja. konec glasovanja 22 eh, proti 20, 200. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 298 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 299 za, proti. Preverjamo 299. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto, sprejeto. 24 proti 18. Kont 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 303 za, proti, vzdržani, sprejeto. 301 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kont 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 304 za, proti, vzdržani, sprejeto. 305 za za, proti vzdržani, zavrnjeno, 306, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 307, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen, 308, 308 za, proti vzdržani, zavrnjen, 35 za, proti vzdržani, sprejeto, 310 za, proti vzdržani, zavrnjen, 312 za, proti vzdržani, zavrnjen, Preverjamo 312. Konec tega glasovanja zavrnjen. 27 proti 16, eh, potem 311 za, proti vzdržani sprejeto, 316 za, proti vzdržani zavrnjen, 317 za, proti ne vem, 317, prosim, preverimo. Konec glasovanja, zavrnjen z 28 glasovi. 318 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejet. 36 za, proti vzdržani, sprejet. 325 za, proti zdržani sprejet, 326 za proti zdržani zavrnjen, 327 za proti zdržani zavrnjen, 328 za proti. Preverjamo 328. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Kot vidimo, 19 in 24. 330 za, proti vzdržani, zavrnjen, tran 21. Kdo je za, proti? Mislim, da je sprejeto ali ne? Sicer pa raje preverimo. Preverjamo tran 21. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 24 glasov proti 18. 37, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 331 za, proti, ne vem, 331 preverjamo. Zavrnjen. 333 za. Za 333 proti Spet ne vem, zato ker ne glasujete. Preverjamo 333. Kompromis 8. Za. Proti vzdržani sprejeto. 38. Za. Proti vzdržani sprejeto. 300. 43 za proti vzdržani. Tristo petinštirideset za, proti vzdržani sprejeto, tristo šestinštirideset, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, budget ten, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, tristo devetinštirideset sedaj. 40. Glasujemo o 40. 40. 40. Frank ve, kaj govori. 40. Torej moramo glasovati za, proti, vzdržani, sprejeto. 349 je brezpredmeten. 349, kdo je za? proti. Preverjamo. Preverjamo 349. Imamo čas. Konec glasovanja. En socialist preveč. Kirilov, ki je ravno kar prišel in želi glasovati. če želite, da nadomestni član glasuje, mora nekdo drug vzeti ven kartico. Konec glasovanja. 25 proti je torej zavrnjeno. Gremo na 350. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 351. Kdo je za? Lomber. Proti. Mislim, da je zavrnjeno. kako zelo težak odbor ste, ko pride do glasovanja. 351, preverimo 351, začete glasovanja. Plus je plus. Tu niste sami. 37 samo jih je glasovalo. konec glasovanja, zavrnjeno, zavrnjeno 21 proti 18, 352, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjeno. Sedaj gremo na 41, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, budžet 11 oziroma budžet 11, za proti vzdržani sprejeto, 354, eh, 354. Za proti vzdržani sprejeto. Gremo na kont šest. Ne? Kont sedem, kont sedem. Kont sedem, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 356. Ustni predlog spremembe je kdo proti, ne, torej eh, glasujemo o 356 za proti vzdržani sprejeto. 357 za proti vzdržani sprejeto. 358 do je za proti vzdržani zavrnjen. 359 do je za proti. Mislim, da je zavrnjeno preverimo. Preverjamo 359. Lober, kako glasujemo? Konec glasovanja. Zavrnjen je 26 proti 15. 360. 360. Doj za proti vzdržani zavrnjen. 361 za proti proti 361 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjenje. Kont 8 glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržani? 362. Kdo je za? Proti? Mislim, da je zavrnjena. Z veseljem preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 19 za zavrnjen. Sedaj, kont 11. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjen, 363 za proti vzdržani zavrnjen, 364 za proti vzdržani, 365 za proti vzdržani zavrnjen, 366 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Nihče ne protestira. 42. 42. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto? Če je sprejeto, potem gremo na 43. 366. No, danes sem dobre volje, pa bomo preverili. To na plenarnem zasedanju ne bi šlo skozi. No, wait, wait, still there's... Yeah. Well, not everybody votes, but we can't make it. We have to close the vote. Yeah. Sedaj moramo zaključiti glasovanje. 21 proti 19 za, eh, torej zavrnjeno tesno, na tesno. Sedaj 43, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, 368 za, 368, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 370 za, proti vzdržani sprejeto, 23, kdo je za. Kateri je svežen? Glasujemo o vseh treh tran v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Še več tranov je. Če želite, da glasujemo od tran 26 do 28, eh, naredimo to za proti vzdržani zavrnjen, 369 kdo je za proti vzdržani zavrnjen, tran 29 za proti usvežnju, v redu. Od 29 do tran 34 za proti vzdržani zavrnjen. Uvodne izjave. Gremo sedaj na to, kajti še nismo pri kraju. Budžet štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, pet za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis glede prve uvodne izjave za, proti, vzdržani, sprejeto, kont ena za, proti, vzdržani, sprejeto, 52 za, 51 se upravičujem, pravi predsednica, glasujemo 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 52 za, proti vzdržani, sprejeto. Pač šest za proti vzdržani zavrnjeno, trana ena, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis eh, o peti uvodni izjavi za proti zavrnjeno, za, eh, 55 za proti vzdržani zavrnjeno, 57 za proti vzdržani zavrnjen, 60 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis eh, v zvezi z sedmo uvodno izjavo, eh, Bač 7 za proti vzdržani zavrnjen, 67 za proti vzdržani zavrnjen, 68 za proti vzdržani zavrnjen, 69 za proti vzdržani zavrnjen, 70 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis o deseti uvodni izjavi za proti vzdržani sprejeto, tran tri za proti vzdržani zavrnjen, tran štiri za proti vzdržani zavrnjen, tri za proti vzdržani sprejet, 73 za proti. Mislim, da je sprejeto. Preverimo. Žal vam bo. 73. Preverjamo. Konec glasovanja, zavrnjenje za dva glasova. 21 proti 19. Sedaj, številka 4. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 47 za, proti vzdržani sprejeto. 75, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 5. Za proti vzdržani sprejeto, sedem za proti vzdržani sprejeto, sedem in sedemdeset doj za, proti vzdržani zavrnjeno, osem in sedemdeset doj za, proti, ne vemo. Preverjamo, elektronsko preverjamo, osem in sedemdeset. Konec glasovanja, zavrnjen je 23 proti 17. Bač 8 za proti vzdržani zavrnjen, 79 za proti vzdržani zavrnjen, 80 po delih, prvi del 80 za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjen, 81 za proti vzdržani zavrnjen, 82 za proti vzdržani zavrnjen, 83. Preverjamo 82. Začete glasovanje. 30 uh, uh, proti 11, zavrnjen 83. Za proti vzdržani zavrnjen, tran 5, za proti vzdržani zavrnjen, 8, za proti vzdržani sprejet, tran 6, za proti vzdržani zavrnjen, 85 za proti vzdržani zavrnjen, 86 za proti vzdržani zavrnjen.

87 za, proti vzdržani, sprejet 9 za, proti vzdržani, sprejeto 88 po delih, prvi del za, proti vzdržani, zavrnjen drugi del za, proti vzdržani, sprejeto 89 za, proti vzdržani, sprejeto ali ne? Bač 9 za, proti vzdržani, sprejeto 10 Kdo je za, proti vzdržani sprejeto? 11. Za, proti vzdržani sprejeto. 90. Kdo je za, proti vzdržani? Zavrnjeno. 91 prav tako za proti vzdržani sprejeto, 92 za proti vzdržani zavrnjeno, 93 za proti zavrnjeno, 94 za. Kdo je za? Proti Mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Pri 94 smo, nekdo upozarja. Preverjamo 94. Začetek glasovanja. Preverjamo elektronsko 94. Konec glasovanja. 27 proti 13 glasovom, torej zavrnjeno 95, doj za. Proti vzdržani zavrnjeno 96 za, proti vzdržani zavrnjeno 97 za, proti. U, proti. Mislim, da je sprejeto. Kont 2 za. Proti vzdržani zavrnjeno 99 za. tem, da je sprejeto. Preverimo. Preverjamo 99. Oh. In potem konec. Uh, so what we do tomorrow? 2020, uh, 2020 rejected. Miguel, Miguel is saying that it's rejected. Miguel pravi, da je zavrnjeno. Ne vem, imamo pravila glede tega. Torej, končali smo s tem glasovanjem. Aha, še. Spet imamo isto vprašanje kot prej. Se lahko strinjamo, da to, kar smo izglasovali, je tudi mandat za mm, pogajalsko skupino. Da, se vsi strinjajo s tem. Dobro, drugo pa. Pogajalska skupina bo vključevala um, predsedujočega, poročevalce in poročevalce v senci. E, tudi to se razume samo po sebi. Miguel je rekel, da nam je ostalo še zelo kratko glasovanje, ki ga lahko pravimo zdaj. Najprej pa je seveda Joachim tisti, ki bo odločil. Joachim Celer. Ja, ja, ja, so you don't know how to vote? Jesus. Okay, we always, we, we always follow the chair. Ja, vedno sledimo predsedujočemu. Hvala.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 Ste torej pripravljeni? Ste pripravljeni? Lahko začnemo z glasovanjem. Glasovali bomo um, o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje EZTS. Joachim Celer je bil poročevalec. Um, in smo pri amantmaju 11. Kdo je za? Kdo je zdaj? Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 44 za proti vzdržani za, um, zavrnjeno, 12 za proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani sprejeto, 45 za proti vzdržani zavrnjeno, 46 za proti vzdržani zavrnjeno, 14 za proti. Mislim, da je sprejeto. Ja. 47 za, proti. Zdržani. Mislim, da je prav tako sprejeto. Lahko pa preverimo, ne? V redu. Ja, bomo preverili. Preverjamo 47 elektronsko. Še vedno nekaj glasov manjka. Ja, zdaj pa je konec glasovanja. Z, sprejeto. 26 proti 16. Kompromisni predlog ena za proti vzdržani sprejeto. 50 za proti vzdržani sprejeto. 51. Ne. 16, se upravičujem, 16 za proti vzdržani sprejeto. 17 ustni amandma, nihče nima proti. Dobro, bomo glasovali za proti vzdržani sprejeto. 18 za proti vzdržani sprejeto. 52 za proti vzdržani sprejeto. Eh, zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti sprej, eh, vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto. In smo pri vodnih izjavah. Predlog spremembe 25 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 eh, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za proti vzdržanji sprejeto. 31 za proti vzdržanji sprejeto. Kompromisni predlog 4 za proti vzdržanji sprejeto. 2. Predlog spremembe 2 za proti vzdržanji sprejeto. 36 za proti vzdržanji zavrnjeno, štiri za, proti vzdržani, sprejeto, pet za, proti. Bomo preverili pet. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. 24 za, 17 proti, torej sprejeto. 5 je sprejeto. Zdaj smo pa pri predlogu spremembe 37 za proti vzdržani zavrnjeno, 7 za proti vzdržani sprejeto, 8 za proti vzdržani sprejeto, 9 za proti. Mislim, da je sprejeto, to je jasno. 40. Ja, preveriti bi želeli, kaj preživimo. 9. Preverili bomo 9, torej. Glasujte zdaj. konec glasovanja. 16 za, 15 proti, sprejeto torej. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. In smo zaključili. Lahko torej potrdite, da to, o čemer smo um, glasovali, da imajo ahi mandat za um, pogajanja, ja. Prav. Drugo vprašanje. Pogajalska skupina bo vključevala um, predsedujočega poročevalca in poročevalca senci. Se strinjamo? Ja, krasno. Potem pa gremo kar na naslednjo točko um, dnevnega reda in sicer poročilo Oldriha Vlasaka. Vina v Bolivijo. dragi kolegi želela bi vam še nekaj sporočiti prosim da prisluhnete jutri eh, prihranili smo uro in pol glede glasovanja, ker ni bilo jasno, koliko časa bomo potrebovali danes. Tako da jutri, namesto da bomo glasovali ob 10.30, bomo takrat nadaljevali s točkami na našem dnevnem redu. Mislim, da bo to bolje, kot pa da um, imamo prekinitev sestanka med 10.30 in 12, kjer ne potrebujemo časa za glasovanje. Eh, in eh, s tem bomo lahko naš jutrišnji sestanek tudi prej končali. Tako da prosim, da vzemite to v obzir. Glasovanje jutri ne bo, ampak odbor bo v tem času nadaljeval. Zdaj pa torej nadaljujemo po dnevnem redu in sicer s točko 14. Eh, z mnenjem Oldriha Vlasaka glede obzorja 2020. Oldrih, izvoli. Hvala lepa, gospa predsednica, dame, gospodje. Najprej bi se želel vsem zahvaliti za to, da smo lahko glasovanje dokončali toliko prej, kot sem pričakoval. To je res odličen dosežek nas vseh in ne bomo imeli več k malu takega um, uspešnega glasovanja. Hvala tudi vsem poročevalcem, kaj ti vidi se, kako uh, odlično smo vsi sodelovali med seboj. Zdaj pa glede mojega mnenja. Kar se tiče uh, raziskav, je seveda obzorje 2020 izjemno pomembno in večina predlogov se nanaša na razvoj, regionalni razvoj mest, lokalnih skupnosti, ki jih do sedaj še nismo dovolj, v dovolj veliki meri upoštevali. Komisija je države članice spodbudila, da v raziskave in inovacije vključi tudi te dejavnosti sicer pa um, bi naj obzorje 2020 eh, veliko bolj upošteval zemljepisno raznolikost EU in podpiral raziskovalne pobude v vseh državah članah. To bi namreč okrepilo regionalno razsežnost znanosti in raziskovalne politike. Tu bi tudi okrepili teritorijalno in nadnacionalno razsežnost dame in gospodje, moje stališče in predlogi sprememb bi naj prispevali k temu, da boste lahko izrazili tudi svoje poglede na te zadeve in zato bi za konec besedo podelil vsem vam, dragi kolegi, in vse vaše pripombe si bom vestno beležil. In če imate čas in voljo, eh, mi lahko vaše pripombe pošljete tudi elektronsko in jih bom vključil v svoje mnenje. Hvala. Hvala lepa, Oldrih. Zdaj pa eh, k poročevalcem Senci, Alvatore. Ja, tudi Miroslav je tukaj. Ja, se upravičujem, ampak kar nadaljuj, prosim. Pozabila sem, da je tudi Miroslav tukaj, ki je prav tako pročevalec v senci. Ampak izvoli. Torej, tudi sam mislim, da je predlog eh, komisije, kar se tiče obzorja 2020, dobro izhodišče in na tej podlagi lahko potem. Um, nad, dobro nadaljujemo delo Evropske unije na področju raziskav in inovacij in jih tudi dobro definiramo. Pozitivna je ta tridelna struktura, torej integracija v en sam program za inovacije, raziskave, raziskave trga in poseben poudarek eh, seveda tudi na stanju stvari vse skupaj bo zasnovano bolj inteligentno in to je vsekakor prednost, to uh, je pozitivno uh, v, pri vsej tej zadevi. Ampak kot namestnik odbora za regionalni razvoj, vseeno menim, da bi morali eh, stvari še malo bolje postaviti na svoje mesto. Kaj ti prav mi se moramo zauzemati za to, da bo, bodo prav regionalno uravnavane zadeve tudi vključene v obzorje 2020. Regionalnost je tukaj bistvena za dober uspeh tega programa. Menim torej, da gre za to, da regionalna. Regionalnemu in lokalnemu podelimo jasnejšo, pomembnejšo vlogo. S tem bomo prišli do veliko sinergijskih učinkov to zadeva tako program Obzorje 2020, kot tudi številne druge strukturne eh, programe. Skratka, spostaviti je treba tesnejše povezave med eh, tema dvema evropskima regionalnima politikama. In poleg tega moramo obzir vzeti tudi investicije v recimo temu humanističnih raziskavah in vsem tistem, če mor pravimo, eh, kulturna dediščina človeštva. To je zagotovo točka, ki bi jo morali po mojem mnenju bolj poudariti znotraj programa Obzorje 2020. In v zvezi s tem bomo eh, poročevalcu tudi posredovali nekaj predlogov sprememb. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa še drugi poročevalec v senci. Hvala lepa, spoštovani kolegi, kolegici, dame in gospodje. Tudi sam se bom podal svoje mnenje o predlogu komisije in o tem uh, mnenju svojega kolega. Gre za zelo zanimiv material. Veselim se uh, eh, nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in vsemi drugimi kolegi in kolegicami. Uh, z gospodom Oldrihom Vlasakom imamo izjemno dobre odnose, gre za strokovnjaka in seveda se veselimo nadaljnega sodelovanja, eh, kaj ti res eh, lahko veliko doseže. Predvsem v času finančne krize eh, pri mantri prihrankov moramo obrati nov kurs pri investicijski politiki. Izboljšati moramo odličnost v znanosti to je seveda odličnost, je nujna za rast, za razvoj in z tem povezanim um, dobrobitjem Evrope. Program obzorje 2020 lahko bistveno vpliva k um, socialnim, razreševanjem socialnih izzivov v, znotraj cilja Evrope 2020 in lahko tudi gospodarstvo zgradi na solidnih temeljih. pri tem predlogu vidimo različne možnosti za cikl raziskav in inovacij. Eh, in sicer eh, tako, da bo obzorje 2020 učinkovito, zato pa mora, se mora obzorje 2020 držati tistih pravil, ki smo jih spostavili. Eh, zato se mora tudi EU poslužiti vseh Eh, možnostih znotraj obzorja 2020 in vsa mala in srednja velika podjetja. Nakazal bi pa še nekaj. Tudi to je pomemben vidik eh, evropske, evropskih raziskav namreč. Raziskave se ne dogajalo ne na, le na tehničnem področju, ampak tudi v medicini, v eh, biologiji. In mislim, da je odličnost znanosti v Evropi v sozvočju tudi z trenutnimi etičnimi in moralnimi eh, principi, da se mora eh, postaviti v sozvočje s tem. Kajti na teh eh, etičnih principih Evropa temelji ne le duhovno, temveč tudi dejansko v svojih dokumentih, v Lizbonski pogodbi. V, in drugih pravnih aktih EU je to jasno zapisano kakovost evropskega področja raziskovanja pomeni seveda tudi eh, kakovostno upoštevanje teh etičnih vidikov. Zato moramo seveda paziti na to, da eh, bodo etične norme zapisane tudi v zakonskih normah in da jih bomo upoštevali tudi pri raziskavah eh, in inovacijah in to v vseh državah članicah pri vsaki raziskavi je potrebno vključiti tudi etične vidike. Raziskave, ki teh etičnih eh, standardov ne izpolnjuje, ne izpolnjuje odličnosti v raziskavah. Hvala lepa. Hvala lepa, res je tako. Zdaj pa gospa Hajderer. Hvala lepa. Posebej bi se zahvalila poročevalcu. Eh, pri svojih predlogih je namreč upošteval točno to, eh, za kar se zauzema naš odbor. Seveda eh, program obzore 2020 zajema več vidikov od okvirnega programa za znanost, ampak pomembno je, da v ustreznih odborih Eh, seveda vemo, da se moramo skoncentrirati na eh, svoje področje delovanja, da ne gremo preveč v širino. Zelo dobro se mi zdi, da spodbuja um, regionalni značaj tega poročila, kajti tukaj se nam zdi, da bi res morali uh, sodelovanje izboljšati. Uh, zagotovo pa je bi tu morali uh, unesti še sodelovanje um, civilne družbe. Uh, To bi morda morali še intenzivneje vnesti, vsekakor pa se priporočevalcev zahvaljujemo in menimo, da gre za odlično sodelovanje na tem področju. Hvala lepa. Gospod Koprakis z komisije, bi želeli kaj dodati? Aha, ne. Še nekoga sem spregledal? Oprostite, sem mislil, da sem že spet zamudil, eh, ampak še nisem prepozen, da bi dodal še svoje mnenje. Eh, tukaj dejansko gre za enega najpomembnejših programov, ko govorimo o sinergijah. Sinergijah med eh, instrumenti regionalnih politik, posebej kar se tiče teh tematskih koncentracij, kot jih imamo ehm, na mizi zdaj s tem smo eh, na stališču, ko smo res v skladu z programom obzira 2020 tudi v prihodnje. Malo prej smo glasovali o teritorijalnem sodelovanju, eh, ki ga odražamo v zelo konkretnih predlogih, kako spodbuditi sodelovanje regij pri poti do odličnosti. Naprimer, programi, ki so bili v preteklosti del um, dejanskega um, sedmega okvirja in smo jih od tam izločili in jih zdaj postavili na stališče, da so postali, eh, postale regije znanja. To so zagotovo programi, ki so del teritorijalnega sodelovanja in zelo sem vesel teh rezultatov. Program Obzorje 2020 ima en sam glavni kriterij in to je odličnost. Vsi drugi kriteriji so temu podrejeni znotraj vseh teh regij, ki imajo mm, nek lasten potencial, ki lahko zauzamejo številna področja, naprimer tehnologijo, podnebje, eh, promet, eh, pa tudi bolj um, družbeno naravnana vprašanja pa še niso dosegla to stopnjo odličnosti. Um, moram reči, da če hočemo biti v Evropi uspešni, ni dovolj, da imamo um, krasen sedmi okvir ali naš program obzorje 2020, temveč, da smo sposobni te inovacije izvajati tudi v praksi. Torej, da se stvari na koncu tudi zgodijo. Če Evropo primerjamo z, naprimer, združenimi državami Amerike, potem vidimo, da imamo odlično uh, količine znanja, ampak zaostajamo pri hitrosti, pri intenzivnosti uh, v tej inovacijski verigi in njeni pretvorbi v realnost. In pomembno je, da danes pri teritorijalnem sodelovanju sprememo tudi možnosti eh, za razvoj vseh tistih regij, ki morda še niso odlične v tem smislu inovacij in razvoja, ampak imajo potencial, da to postanejo. Naša zaveza je, da en procent oziroma vsaj en procent pa do deset odstotkov vložimo v te um, vidike sodelovanja. To je zagotovo rezultat sodelovanja, ki ga imamo med programom obzorja 2020 in našim delom tukaj. In morda bi lahko tudi nekaj teh zadev vključili v poročilo, tako da bi pokazali, da ni le program obzorja tisti, ki um, spodbuja sodelovanje, spodbuja um, delovna mesta, konkurenčnost in spodbuja uh, specializirane regije regije, ki se specializirajo torej v določenih zadevah. Pripravljeni smo narediti korak v to smer. In morda bi nekaj teh stvari, o katerih smo ravno glasovali, tudi vključili v to poročilo. To je moje mnenje. Oprostite, da sem bil nekoliko dolg, ampak moral sem eh, prispevati še svoje mnenje. Hvala. Danes je poseben eh, sestanek. Eh, bi je tukaj še kdo, komisija, ki bi se želel oglasiti? Gospod Koropakis? Ja? Izvolite. Torej, moj ime je Dimitris Koropakis iz Evropske komisije, generalni direktorat za regionalni razvoj. Zagotovo se ne moremo strinjati z popolnoma vsemi predlogi sprememb, ki so tukaj. Nekaj jih bo namreč težko, bi, bi jih bilo neč težko, bilo težko izvesti. Ampak nasplošno pa smo zelo veseli, da je v odboru regiji tako velik odziv na to, tako velik interes. Gospod Van Nestelroj je ravno kar um, to tudi sam povdaril. Kolege bi želel še opomniti, da komisija na tem področju zelo tesno sodeluje um, tudi pri uvajanju uh, uredb. Prišli smo do pomembnih rezultatov tudi pri tem pogoju specializiranosti, pa tudi pri koncentraciji, ker morajo regije porabiti določeno število, eh, višino sredstev za um, učinkovitost, konkurenčnost. In v večletnem um, finančnem načrtu s, uh, znotraj parlamenta uh, so namenjena sredstva za povečanje sinergij med programom obzorja 2020 in strukturnih skladov v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Korpakis. Gospod eh, Vlasak, beseda je vaša, da zaključimo razpravo o tej zadevi. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Um, vse sem si zabeležil, z večino pripomb se strinjam in jih bom unesel v poročilo. Ne gre le za to, da zmanjšamo stopnjo zbirokratiziranosti eh, in s tem povečamo možnost dostopa različnih osebam k tem programom, ampak da bodo imela mala in srednje velika podjetja res neposreden eh, profit od tega in da bo to postala tudi praksa teh programov. Zato mislim, da je nujno, da prepletemo znanost z um, realnim gospodarstvom. Strinjam se tudi s kolegico Rüller in mislim, da moramo to res imeti pred očmi. Pomoči ne moremo razdeliti kar vse naokrog. Eh, sredstva moramo poskušati čim bolj koncentrirati in iz tega eh, dobiti kar se da najboljše raznolikost, raznolikost Evrope moramo mm, izrabiti prav zato, raznolikost naših regij. Zato je pomembno tesno sodelovanje z regionalnimi oblastmi. Rade volje si bom ogledal tudi mm, dokumente Evropske komisije in Eh, tudi tiste zadeve, ki pravijo, da bodo za njih težko prebavljive. Mislim, da bomo v končni fazi lahko sklenili dober kompromis, ki bo vključeval vse eh, naše pripombe. Hvala za vse vaše pripombe in se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa, dragi kolegi. Zdaj pa bi vas želel obvestiti, da je rok za odajo predlogov sprejem 16. juni julij, pardon, 16. julij, torej ob uh, eh, povdne. Zdaj pa gremo kar na 15. točko, razvoj vseevropskega prometnega omrežja in spet gospod Vlasak je ime vaš, uh, beseda vaša. Hvala lepa. Uh, ja, se upravičujem, da se tako pogosto uh, priglašam k besedi. Uh, kot poročevalec bi moral imeti možnost, da se oglasi tudi gospod Lambert, ampak vse eno, kar se tiče razvoja se Evropskega prometnega omrežja. Tukaj moramo odgovoriti še na nekaj vprašanj, kar se tiče financiranja. Ali imamo dovolj finančnih sredstev ali ne. V to razpravo se zdaj ne bom spuščal oziroma eno novo uh, eh, inicijiral. Uh, bi pa rad omenil nekaj eh, točk, ki jih želim vključiti v poročilo. Gre namreč za več um, prožnosti za države člana, članice. Menim, da je pomembno, da se pogovorimo o prioritetah znotraj EU. Menim namreč, da je seznam Um, dejavnosti, ki, jo imamo, ki ga imamo pred sabo, ne sme biti dokončni seznam in da moramo um, državam članicam postaviti še določene vprašanja in pogoje. Opozoril bi tudi na to, da ni možno, da regionalne oblasti uh, odgovarjajo za te projekte, kaj ti niz, ne padajo pod njihov nadzor, pod njihovo oblast in To, na to moramo paziti tudi um, v smislu postopkov in zakonov. Pa še zadnji, zadnja pripomba. Vedno bi morali imeti pred očmi tudi interese posameznih držav članic. Vem, da boste imeli pripombe tudi k posameznim projektom, ki so predlagani in upam, da mi boste te pripombe tudi posredovali veste, da, oblasti, da pogosto komuniciram z oblastjo, z vlado mm, na češkem. Um, In zato sem pogosto vnesel tudi uh, svoje stališče glede um, čeških projektov, ampak če imate vi stališča svojih držav članic, mi jih prosim sporočite, da bomo lahko tudi to vnesli. Zdaj pa dajem besedo uh, eh, gospodju Matuli, um, poročevalcu v Senci.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 moramo truditi, da bi vse evropska mreža postala mreža, ki bi pokrivala vse države članice na ravnotežen način in to bi bila podlaga za uravnotežen razvoj vseh oblik prometa. In zato je zelo pomembno, da premostimo obstoječo fragmentacijo teh omrežij. E, še posebej e, je to e, akutno v državah, ki so pristopile v zadnjem času. Namen te zakon, nove zakonodaje je doseči poenostavitev, kar je seveda na vsak način dobrodošlo. Bela knjiga, kot je trenutno zasnovana, torej eh, načrt za evropski ki eh, evropska območja se osredotoča predvsem na učinkovito rabo virov, Eh, gre pa tu za dolgoročno strategijo za razvoj vse evropskih omrežij do leta 2030 ali celo 2050. Nekaj zadev je, ki se jih splošno poskušamo lotiti na evropski ravni. Predvsem gre tu za pomankljivosti obstoječih eh, sistemov, eh, zlasti v obmejnih regijah, vrzeli v mreži, nezadostna kakovost, nezadostna razpoložljivost infrastrukture v državah članicah med državami članicami. Prometna infrastruktura mora biti prilagojena tudi prelogu, prehodu med različnimi oblikami prevoza in to je zdaj pomankljivo. Potrebno je torej govoriti o samodalnosti, o večmodalnem prevozu in uh, predvideti čim več vozlišč, čim več prehodnih točk, uh, torej pristanišč in podobno, uh, kajti to je res velika pomankljivost, sploh v, novo, uh, torej v novejših državah članicah. Zelo pomembno je tudi zmanjšati emisije doproglednih plinov v prometnem sektorju. Eh, to bi morali zmanjšati do 60 odstotkov, poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi interoperabilnost na številnih področjih. Zelo pomembno je, da eh, to obravnavamo tudi v naši analizi. Poročevalec govori o financiranju, kar je seveda potrebno upoštevati. Ne gre samo za vprašanje eh, doslednosti z drugimi političnimi področji. Osredotočiti se moramo tudi na to, da imamo tudi eh, sklad Connecting Europe, torej povezovanje Evrope. In res moramo eh, prihodnost evropskih omrežij obravnavati kot del strategije za prihodni razvoj Evrope. Eh, Eh, dejansko obstaja evropska dodano vrednost, ki jo morajo projekti na tem področju prinesti. Eh, prometni sektor pa se mora jasno zavezati eh, k izvajanju projektov, pri čemer pa je seveda potrebna tudi podpora držav članic. Države članice bodo vsekakor morale tudi pokazati določena dodatna prizadevanja. Običajno so države v večji miri predlagale nacionalne ali regionalne projekte, zdaj pa je glavni izziv ta, kako spodbuditi države članice, da predlagajo integrirane projekte na evropski ravni ali pa vsaj na čezmejni ravni. Želeli bi si prometnega omrežja, ki bo spodbujalo tudi kohezijo med starimi in, drž in novimi državami članicami, ki bo povezalo eh, sever in jug, vzhod in zahod, ki bo povezalo otoke s celino. Želimo si torej enotnega trga, hkrati pa potrebujemo tudi eh, nujno notranji trg za promet. Naj še enkrat ponovim čestitke poročevalcu. Pripričan sem, da bomo v prihodnje nadaljevali z razpravami o tem, če ne prej, ko bomo obravnavali predloge sprememb. Je pa seveda potrebno uravnotežiti pravice in dožnosti vseh akterjev. E, nova uredba prinaša prečej več odgovornosti in obveznosti. Bomo pa seveda morali obravnavati tudi nov seznam koridorjev, ki, je, ki trenutno še ni dokončne narave. Obravnavali bomo posamezne primere alpske regije, izolirane otoške regije in govorili bomo seveda tudi o samodalnosti, o interoperabilnosti in o usklajenem razvoju čezmejne infrastrukture. Hvala. Thank you, Chairman. Najlepša hvala, predsedujoči. Naj najprej povem, da se v celoti strinjam s pročevalcem gospodom Blasikom, da predlagana uredba predstavlja dobro podlago za prihodnji razvoj in financiranje transportne infrastrukture eh, vseevropskega pomena. Torej, dokument komisije je dobrodošel, vsebuje dobrodošle nove vidike, ki temeljijo na obstoječih smernicah in naj omenim eh, pristop, ki temelji na dvojnem transportnem omrežju, eh, na soobstoju obstoječe in nove infrastrukture, In pa govora je tudi o jedrnem omrežju, ki ga sestavljajo najbolj eh, strateške povezave. Poleg tega je eh, tudi izgradnja koridorjev eh, pomemben instrument za izgradnjo jedrnega omrežja. Usklajevanje naložb, boljše sodelovanje, usklajevanje dejavnosti držav članic, ki ležijo vzdolž koridorjev, vse to je ključnega pomena velik problem predstavljajo predvsem eh, manjkajoči členi in pa oska grla, predvsem na obmejnih območjih. Eh, in eh, to je problem, ki ga je potrebno najhitreje rešiti. Nedvomno bo nadaljni razvoj omrežja prispeval k krepitvi teritorijalne kohezije držav članic in regij. Izboljšal bo nedvomno tudi socialno kohezijo in to je ena od glavnih pristojnosti našega odbora. Nič manjši pa ne bo pomen boljših povezav in boljše transportne infrastrukture, tudi eh, kar zneva povezave s sosednjimi regijami in državami, kar bo olajšalo pretok ljudi in blaga. In kot je omenil predhodni govornik, je to res tista prava evropska dodana vrednost. Potem je tu še eh, prednost eh, celostnega vseevropskega omrežja, eh, ki bo omogočal bistveno boljši dostop do vseh delov. Kar zadeva predlog komisije, bi v luči naših pristojnosti lahko podali nekaj predlogov sprememb sicer je bilo podanih nekaj predlogov sprememb, ki ne bi nujno rekel, da niso bili premišljeni, ampak vendarle mislim, da presegajo pristojnosti našega odbora. In pripričan sem, da predlogi sprememb od 10 do 17 eh, gospoda Vlasaka so premišljeni, koristni ampak vendarle se mi zdi, da se pod, spusta na področje, ki niso pristojnosti našega odbora in če se bomo spuščali v to eh, in če bomo vložili še več podobnih predlogov sprememb, se z nami zgodi, da bomo zašli v, v vode, ki ne bodo najbolj konstruktivne, ampak eh, vendarle o vsem se lahko seveda pogovarjamo. Še vedno mislim, da je to, eh, da je prispevek poročevalca zelo koristen. Eh, Sam pa bom tudi predlagal nekaj predlogov sprememb v zvezi z čezmejnimi in regionalnimi vprašanji in tudi kar zadeva odgovornosti evropskih koordinatorjev. Nasplošno se mi zdi, da je naše mnenje koristno in da je poročevalec eh, izdelal oziroma dodelal nekaj dobrih zamisli. Hvala. Gospod Užija se naslednji, izvolite. Thank eh, you. Grazie. <clears throat> Eh. Najlepša hvala. Če si pogledamo predlog oziroma predloge komisije in cilje, ki smo si jih nasplošno zastavili, se zdi, da naš odbor Eh, skoraj da mora podpreti predlog komisije. Ta je predvsej ravnotežen, prizadeva si zagotoviti sodobno, celostno prometno omrežje, ki zagotavlja interoperabilnost in mislim, da ni nikogar, ki se s tem ne bi strinjal. Uh, Poleg tega govorimo tudi o prednostnih eh, projektih, ki temeljijo na skupnih interesih, spodbujamo tiste projekte, ki prinašajo največjo dodano vrednost in ponovno lahko samo rečem, da ne bomo ni nikogar, ki se s tem ne bi strinjal. Torej, po tej plati moramo reči, da se strinjamo, vendar pa istočasno je res tudi, da če. Glavni cilj našega odbora za regionalni razvoj je upoštevati gospodarske, strukturne eh, razlike, ki obstajajo po Evropski uniji in če si prizadevamo eh, med seboj povezati različna območja, potem moram kolege in kolegice posvariti, da utegnejo biti zelo razočarani. Najprej zato, ker nikdar ne bomo mogli spremeniti zemljevida Evrope, nikdar ne bomo mogli spremeniti koridorjev, ki so eh, predvideni, ne bomo mogli predlagati niti mm, siceršnjih sprememb. To vam povem, ker prihajam iz odbora za promet in tam smo že imeli nekaj izmenjav mnen s komisijo in poskušali smo uh, Eh, se zoprstaviti pritisku vlad in sveta, ki ima tukaj vodilno vlogo. In oni so tisti, ki so za eh, odločanjem o tem, kateri projekti bodo obravnavani prednostno. Uh, No, glede na povedano in glede na to, da je bilo na voljo precej malo časa za vlaganje predlogov sprememb, vseeno mislim, da je naša dožnost, da posredujemo zelo jasno sporočilo glede tega, kakšno je naše stališče, kakšen je naš pristop. Mi pozivamo k boljši integraciji posameznih območij. Potrebno je zagotoviti, da bodo eh, skrajna najbolj oddaljena območja tudi upoštevana. Eh, ne gre za to, da bi se stavljali zdaj seznam želja ali da bi rekli, da želimo, da se kar povsod po Evropi zgradijo nove ceste. Eh, tisto, kar poskušamo storiti, pa je, da ponovno izpostavljamo določena načela. Naprimer, da kar zadeva jedrno omrežje, vseeno potrebujemo povezave z oddaljenimi regijami, z otoškimi regijami in naša dožnost je, da to izpostavimo. Poleg tega eh, smo pravzaprav prisiljeni eh, prepustiti vajeti odboru TRAN in komisiji, vseeno pa jim lahko povemo, da nismo zadovoljni z dosedanjo obravnavo, eh, da predlogi in sugestije različnih odborov in drugih akterjev so bili kar tako bjanko zavrnjeni. Sveda je, pa je naše delo, da podamo svoje mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se pripravljalcu mnenja za to mnenje. Imamo pa tudi eh, nekaj pripomp. Eh, Zauzemamo se za eh, družbo državljanov in za odločanje oziroma sprejemanje odločitev v okviru celovitega pristopa k temu prometnemu omrežju kar zadeva usmeritve za razvoj takega eh, vse evropskega prometnega omrež omrežja, pa je v tem, da bi se bolj trajnostno usmerili eh, zato, da bi bil cilj eh, tako gospodarska vzdržna rast kot eh, tudi ob upoštevanju eh, okoljskih elementov. Tu so podnebne spremembe, zaščita biotske raznovrstnosti in podobno in eh, moramo imeti eh, tako prometno omrežje, ki bo prispevalo k zelenemu gospodarstvu in ne bo ogrožalo okolja. Potem prednostne naloge, ki se nanašajo na razvoj na področju prometa, vse to lahko zlasti vodi k učinkovitejši porabi eh, že tako in tako omejenih posojil v sedanji krizi. Eh, krediti, ki se nanašajo na velike avtoceste. Tudi zato, ker bo Evropa še naprej odvisna od nafte in ker škodimo zdravju ljudi, kakor tudi čistosti zraka avtoceste ne smejo presegati 30 odstotkov eh, v kontekstu vseh prevoznih sredstev. Eh, tu so tudi rečne poti, potem železniški promet in še druge oblike prometa in prevoza, kot so naprimer kolesa in podobno. vedno manj bi morali uporabljati avtomobile in kamione, tudi iz ekoloških razlogov, zato potrebujemo infrastrukturo zlasti med temi javnimi prevoznimi sredstvi. Ne smemo pozabiti na prevoz kolesom in podobno. Skratka, potrebujemo tudi medsebojno povezanost. To mora biti prednostna naloga, zlasti tudi na Balkanu. To bo prispevalo k dobro sosedskim odnosom med sosednjimi državami. Ta eh, medsebojna povezanost, torej prometnega omrežja, je zelo pomembna in kombiniranja različnih oblik prevoza, zato v smislu tudi borbe proti učinkom toplogrednih plinov in podobno. Potrebno je imeti na umu ravno tako stroškovno učinkovitost, zlasti v tem trenutku krize. V Grči, naprimer, smo in doživljamo zelo hudo krizo, zato je potrebno videti, kaj to pomeni in eh, čemu služijo naprimer vse te avtoceste, ki pravzaprav eh, v tolikšni meri porabijo večino razpoložljivih kreditov. Lahko pa bi skušali razvijati naprimer tudi tramvaj, potem podzemsko železnico in pa gradili kolesarske poti. Vemo, da danes obstajajo tudi pritiski, da se dokončajo dela na določenih omrežjih, naprimer v Franciji, v Italiji in v Nemčiji. Potrebujemo splošen pristop in ne smemo ločeno gledati na vsak projekt ločeno. Upoštevati je potrebno torej tudi potrebo po zaščiti okolja, upoštevati to okoljsko razsežnost, analizirati stroške, potrebujemo različne politike, instrumente in programe, če naj na tem področju dosežemo evropske cilje do leta 2020 in sicer na čim bolj učinkovit način in eh, tudi tako, da bo to skladno s potrebami državljanov. Počrtati želim tudi to, da ne smemo pozabiti, da eh, bo vse evropsko prometno omrežje segalo vse do otokov in najodaljenejših eh, regij, zato je potrebno zagotoviti učinkovit prevoz tudi po rekah, pogosto je potrebno upoštevati, naprimer, uporaba teh povezav. To ne pomeni eh, samo uporabo se strani otočanov, temveč tudi drugih evropskih državljanov. Potrebno je torej to vključiti vse oblike prevoza, zato da bi zmanjšali hrup, potem toplogredne pline in eh, zmanjšanje, zmanjšanje hrupa in to vrstni cili so zelo pomembni. Potrebno je preučiti tudi oska grla in skušati to rečiti, sicer pa bomo eh, to izrazili tudi v predlogih sprememb. Hvala. Hvala. Bi kdo z komisije želel spregovoriti? Najlepša hvala predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu za njegovo mnenje o tem predlogu glede Evropskega prometnega omrežja in hvala kom za komentarje poročevalcem Senci in drugim članom odbora in mislim, da so vsi komentarji pokazali, da smo v predlogu komisiji uspeli uh, Eh, nekako se osredotočiti na eh, infrastrukturo in istočasno eh, dati podlago za evropsko teritorijalno kohezijo. Dva glavna komentarja bi želel podati, kar zadeva samo poročilo oziroma mnenje. Prvi je vezan na to, kar poskušamo pravzaprav doseči s tem predlogom. In sicer ne gre samo za to, da bi v politiko TNT želeli vključiti nove širše cilje Evropske unije, eh, Eh, vezane tudi na strategijo 2020, torej učinkovitost, rast, eh, trajnostni razvoj eh, in tudi enostavno toliko širše ozemlje Evropske unije, pa gre tudi za doseganje večje učinkovitosti. Politika TNT, ki je zdaj stara približno 15 let, je dosegla kar nekaj uspehov, ampak eden, ena od pomakljivosti obstoječega okvira je pomankanje upravljanja in tudi pomankanje jasnih prednostnih nalog. Ravno zaradi tega za izvajanje zaostaja in prečakovanje regij in državljanov in vseh drugih, ki jih zanimajo evropska infrastruktura, so pogosto. Raz, raz, eh, Torej, eh, pogosto niso uresničena. Kaj pori, torej poskušamo storiti z novim predlogom? Poskušamo zagotoviti okvir, v katerem predlagamo, da bi države članice in evropske institucije se zavezale, da bodo do leta 2030 zagotovile jedrno omrežje. To bo večmodalno omrežje, ki bo pokrivalo celoten notranji trg in ki bo s, s samodalnim značajem zagotavljalo čim manjši vpliv na okolje in najboljšo rabo obstoječe infrastrukture. In omrežje potem služi celotnemu ozemlju in zagotavlja, da imajo od tega koristi vsi. Ta prvotni pristop je naletel na široko podporo parlamenta v pripravljalnih fazah eh, priprave tega predloga eh, in to so v veliki meri podprli tudi ministri za promet marca letos. Eh, pri, pojavlja pa se petost med tem, da je potrebno cilje uresničiti do leta 2030 in med prožnostjo, ki bi jo omogočili eh, državam članicam, izvajalcem projektov glede standardov, glede izjem, eh, glede vseh tistih področji, zaradi katerih eventualno ne bi dobili polno delojočega omrežja. Druga zadeva. Eh, druga sestavina, s katero poskušamo premostiti pomankljivosti pri izvajanju, pa je, da se osredotočamo na jedrno omrežje z največjo evropsko dodano vrednostjo. Omrežje, kot ga opredeljujemo v našem predlogu, temelji na evropski metodologiji ki smo jo ponovno pripravili s parlamentom in transportnimi ministri in s sodelovanjem vseh zainteresiranih strank po celotni Evropi. S to metodologijo so države članice in komisija pri pripravi predloga eh, sprejele težke odločitve, kar zadeva eh, ali vključiti določene elemente omrežja ali ne. Eh, ampak ta postopek zagotavlja tudi, da ko se osredotočamo na glavne prednostne naloge, eh, Zagotavljamo tudi, da bodo države zaveze dejansko uspele izpolniti do leta 2030. Torej, eh, predlogi na, eh, jedrno omrežje so seveda del postopka, ampak če boste o njih razmišljali, prosim, da upoštevate to metodologijo, zato da ne bomo po nepotrebnem obremenili jedrnega omrežja eh, s stvarmi, ki ni, nimajo veze s tisto evropsko dodano vrednostjo, ki jo poskušamo tukaj zagotoviti. In pa še en element, kar zadeva izvajanje, eh, to so koridori jedrnega omrežja. Eh, ti bodo del celotnega omrežja, to bo pač eden od eh, mehanizmov izvajanja. Financiranje ni rezervirano zgolj za te koridorje, eh, financiranje bo potrebno za celotni sistem TNT, tudi za jedrno omrežje, ampak del eh, financiranja se bo nedvomno sredotočalo v te koridorje. Eh, to bo instrument za zagotavljanje usklajevanja in eh, boljše koordinacije med državami članicami ampak za zaključek naj se še enkrat zahvalim poročevalcu za poročilo in tudi članom odbora za zelo pozitiven pristop do predloga komisije. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Vlasak, želite zaključiti razpravo? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da nima smisla, da ponavljam, kakšni so glavni cilji eh, mreže TNT. Tisto, kar moramo povdariti, so vozlišča, letališča, pristanišča, eh, presečišča, koridorje, eh, mejni prehodi in tako dalje. Ne smemo pozabiti pa tudi na dejstvo, da naše mnenje temelji na eh, regijski politiki, da želi izpostaviti sodelovanje regijskih akterjev in ravno zato želimo tudi predstaviti svoje stališče, svoj pogled na stvari in to pravico tudi imamo. Po drugi strani pa bo pomembno tudi sodelovanje eh, z centralnimi organi, organi, ki so odgovorni za načrtovanje, za izgradnjo Eh, in zelo pomembne bodo tudi presoje vplivov na okolje. Te se pripravljajo na nacionalni ravni in so v pristojnosti posameznih ministrstev. In zato je sodelovanje med vsemi vpleteniti tu zelo pomembno. Ravno tako je pomembno med seboj povezati različne strategije. In naj povem, zakaj je nekaj mojih predlogov sprememb tako podrobnih, če se lahko tako izrazim. Mislim, da vsi, uh, vsakdo od nas poslancev uh, prihaja od nekod, pač iz neke uh, regije, kjer um, moramo odgovarjati svoji regiji in svojim tamkajšnjim volilcem. Uh, Temu se seveda nikdar ne moremo v celoti izogniti, tudi jaz se temu ne morem izogniti v svojem delu, uh, In eh, zato upam, da lahko razumete, eh, kakšen je moj pristop. Seveda se zavedam, da eh, naš odbor ne more obravnavati čisto vseh in posamičnih točk, ampak če bomo želeli stvari v prihodnje uresničevati, bomo morali imeti konkretne argumente, v postopek pa bomo seveda morali vključiti tudi pristojni odbor, to je seveda odbor za promet. Zdaj pa, če dovolite, naj na kratko spregovorim še o eh, okoljskih vidikih, eh, hrup, emisije CO2 in podobno. Eh, potem je veliko krat govora o protihrupnih ogradah, o posebnih mostovih, ki je mogoče naprimer lisicam, da prečkajo ceste in podobno. Vse to so stvari, ki jih je potrebno upoštevati in o njih razmišljati. Konec koncev so to tudi zadeve, ki za seboj potegnejo določene finančne posledice. In ravno zato mora eh, v mreže te, te predvidevati enakopraven pristop. Torej, samo zato, ker v, nekateri drža, v nekaterih državah imajo eh, drugačne pristope in eh, drugačne metode, eh, ne sme prihajati do ogromnih razlik. In pa ne nazadnje, naj povem, da bi si res želel, da bi financirali vzdržne projekte, eh, Eh, naprimer mestni promet v velikih mestih. Eh, take so moje želje, vendar pa se bojim, da sredstva, ki jih imamo, ne bodo dovolj. Zato se moramo osredotočiti predvsem na to, da med seboj povezamo vse konce Evrope in da ne pozabimo tudi na vprašanja prevoza na eh, občinski ravni. To so torej moji komentarji, veselim pa se tudi že nadaljnega sodelovanja in vseh vaših prispevkov. Najlepša hvala, naj vas obvestim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 16. julija opovdne. Zadnja točka na današnjem dnevnem redu pa je obravnava mojega mnenja o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2013 za vse oddelke. In če dovolite, bi predstavil svoje mnenje v svojem jeziku. Spoštovani kolegi, med razpravo o mnenju komisije o mandatu za trialog in razpravi o mnenju regiji za leto 2013 v bistvu ostaja sporočilo enako, Politična kohezija je izjemno pomembna, kajti to je tisto, kar bo Evropski uniji prinašalo rast pri soočanju s potrebami po financiranju v regijih in za zmanjševanje regionalnih neenakosti in eh, tudi za doseganje boljše eh, kohezije in eh, tu gre za kredite 3,1 eh, odstotek in pa eh, za povečanje v višini 11 odstotkov glede na leto 2011. Potem je, so tu še zaostala plačila in ugotovimo lahko, da Eh, je tu podlaga, so tu podlaga potrebe za leta 2013. Vsakršno odstopanje od tega načela pa bo privedlo do nezadostnih sredstev. In med temi cilji je šlo za to, da se upoštevajo različne perspektive dva, od leta 2014 do 2020 in tristranski sporazum. Torej, edini organ, ki ima na voljo pomembne informacije, da bi dobili splošno sliko, je torej ravno ta organ. In komisija in svet eh, potem eh, dajo predloge koreperju, eh, in institucionalno, to institucionalno telo je pristopilo k horizontalnemu eh, pristopu oziroma razdelitvi. Predlagam, da se, to, da se to razveljavi in da gremo spet nazaj na kredite, kot jih je predstavila komisija popreje. In eh, s predsedujoče smo uh, sprejeli mandat uh, da se pripravijo ukrepi in tudi tehnični ukrepi, ki so jih predlagale skupine. Hvala lepa. Za poročevalce v senci. Gospa Krej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsekakor vas podpiram pri vašem stališču. Že danes zjutraj, ko smo govorili um, o predsedstvu um, in o dolžnostih, plačilnih dolžnostih. Veliko krat smo smiš, slišali pripombe eh, o tem, kako denar priteka v države članice. Zagotovo tukaj obstajajo možnosti za izboljšave. Ampak, ko pa že imamo projekte, ki potekajo in komisija tega ne more plačati, ker svet ni zagotovil dovolj plačilnih sredstev. Tega pa pravzaprav eh, ne smemo preglasno povdarjati, kajti to je predvsej huda zadeva. In če svet ne verjame lastnim številkam in trdi, da se to ne drži, potem res ne vem, kam bomo prispeli. Tako da vsekakor podpiram, da strajamo pri izplačilih kot eh, so zapisana, torej zvišanje na enajst in nekaj odstotkov. In upam, da bo svet uvidel, da mora te projekte tudi financirati. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa, gospod predsedujoči vrnil bi se na to, kar je eh, povedala Konstance in sicer, da gre za nekaj drugega kot eh, splošna uredba. Eh, poglejmo samo, kaj delamo sedaj. Zauzemamo se za to, da bi bilo dovolj prostora oziroma dovolj velika uloga za te kredite in sicer na ravni teh 11 in nekaj odstotkov izkušnje, ki smo se jih v preteklih letih pridobili, kažejo na to, da eh, ni v redu, da na eni strani upoštevamo prejšnja leta, naprimer včasih gre za dva odstotka neporabljenega denarja v našem sektorju, to se potem pošlje v blagajno držav članic ki bi nam za to morale biti hvaležne, dva, dve, torej dva odstotka proračuna Evropske unije tako pride nazaj v roke držav članic. In zavedati se moramo, da eh, so potem tudi računi, ki jih ne moremo poravnati za regionalne projekte. Gre za skicofreno situacijo. Storiti je potrebno nekaj napram svetu. 2,5 odstotkov, torej, ki se jih pošle nazaj v države članice, ki jih dobije nazaj v svoj nacionalni proračun in potem pa niso kasneje pripravljene nam zagotoviti teh sredstev, to pa nas pripelje v težko situacijo, finančno situacijo. In ta problem pa se samo še zaostrujo. In naprimer neplačani računi za leto 2011, ki so prenešeni na leto 2012 in iz leta 2012 na 2011. In nenavadno je, da države podajajo svoje izjave, kot naprimer decembra meseca, se pogajajo o proračunu, vse manje sredstev na volje, potem pa nenadoma slišimo številne izjave, ki jih komisija dobi decembra meseca. To je nekaj, kar se do, redno dogaja. Naprimer odba, odbor Levandovskega je to povedal že večkrat ob več priložnostih pred našim odborom. In predvideti je potrebno dovolj veliko maržo, vendar pa, če eh, se bo ponovila situacija iz prejšnjih let, bo to katastrofalno. Poleg tega bo potrebno vse to pojasniti državljanom. Če sprejmete in eh, prezamete neke obveznosti, jih je potrebno poravnati. In eh, če se bo če bomo zmanjšali proračun za leto 2013, če bodo tu zamrznitve in tako dalje. Kajti tudi v državah članicah to poteka, hkrati pa smo mi grešni kozu, mi evropski poslanci, kajti nam rečejo, vse čas hočete, si hočete povečati proračun. To nismo mi, sistem je ta, ki to želi. Račune je potrebno plačati, fakture je potrebno plačati. Prejšnje leto, na primer, je prišlo do preseškov, te smo vrnili državam članicam, ki so eh, to dale v svoje žepe, zato pa nismo dobili več denarja letos. Res je, da je to potrebno obravnavati v okviru proračunu, vendar pa je potrebno odboru za finance povedati vse. Ne pa vse čas govoriti, Evropska unija hoče vse čas več in več denarja. Zelo težko nam je to pojasniti in braniti svoje stališče. Potrebno je v tem primeru povedati celotno zgodbo, kaj ti, če državljani ne bodo razumeli, kaj se dogaja, ali pa celo ne mi, bo to prava katastrofa. To bo načelo tudi in povsem spodkopalo zaupanje državljanov. To lahko vse tudi zapišemo, vendar povsem se strinjam s tem, kar zahtevate. Hvala lepa. Izvolite. Zdravim, pan predseda. Uh, Evropske... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Proračun Evropske unije je sestavljen iz več delov. Tretji del, tretje poglavje se imenuje uh, je podjetje, ki se, nana, je poglavje, ki se nanaša na parlament, potem na Evropsko sodišče in podobno. Danes pa gledamo na tretji oddelek, to je komisija in evropska sredstva. So pa tudi tu vprašanja in deli, ki se nanašajo na nas. Tu bi želel omeniti troje. In sicer so dokumenti, ki jih imamo seboj pri pogajanjih. Vse to pa ni vedno prevedeno v naše materne jezike. Prevajalci včasih rabijo mesec, dva meseca ali več, da prevedejo ta besedila, vendar takrat tega ne bomo več potrebovali in to ni učinkovit način dela. In, eh, naprimer, pomemben, tako se zgodi, da ne dobimo pravočasno v roke prevod dela, ki je najpomembnejši. Drugo, pogosto se je že zgodilo, da imajo različne institucije oziroma da različne institucije poskrbijo za prevode besedil eh, v sami instituciji in v ta namen angažirajo zunanje prevajalce. Eh, te institucije pa se niso potrudile, da ugotovijo, da naprimer so prevajalci v drugih evropskih institucijah in da bi lahko prihranili na milijone, milijone evrov sredstev, ki bi jih lahko uporobili za druge projekte, kadar se stvari po nepotrebnem eh, podvajajo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Vsem se vam zahvaljujem za vaše prispevke, tudi za vašo podporo. Naj vas še informiram, pred zaključimo, da je rok za predlog, pre, uložitev predlogov spremem 16. juli in rok za predloge spremembe k predlogu proračuna 27. julij tudi ob 12. uri. Najlepša hvala.